poročilo na temo zunanjega vpliva trgovinske naložbene politike zunaj Evropske unije. To je poročilo gospoda Zahradila. Izvolite, štiri minute, na to pa še postopek pritegnice pozornost predsedujoče. Izvolite. Najlepša hvala. Veseli me, da imam priložnost predstaviti to poročilo, ki je bilo sprejeto v odboru eh, INTA. Prispevala sta tudi odbora IMKO in DEVE. Gre za skupno trgovinsko politiko Evropske unije in vpliv te politike na uh, javno-zasebna partnerstva, tako imenovane PPP-je. To so dogovori, pri katerih sodelujeta javni in zasebni sektor, zato da bi zagotovila določene storitve. Gre za storitve splošnega interesa za javnost. Gre naprimer za infrastrukturo, za ceste, uh, za elektrarne, za obrate, za čiščenje voda in tako naprej. Gre tudi za socialne storitve, za zdravstvene storitve in, in izobraževalne storitve. Gre pa tudi, še posebej v zadnjih letih, za področje inovativnih eh, visokotehnoloških sektorjev. Treba izpostaviti, da to ni tako pogosta praksa v razvitih državah, je pa to vedno pogostejša praksa v državah v razvoju, ki jo uporabljajo donatori. Predstavljajo približno 15 do 20 odstotkov naložb v infrastrukturo v teh državah. Poročilo se osredotoča predvsem na dva vidika tovrstnih eh, javno-zasebnih partnerstv. Na eni strani imamo seveda naš lastni interes Evropske unije, torej spoštovanje naših eh, trgovinskih interesov. To vrstni projekti so odlična priložnost za eh, podjetja Evropske unije, da rastejo, da pridobijo nova tržišča. Še posebej, če, na, če upoštevamo trenutne pogoje na trgu, eh, počasno rast gospodarstva in eh, zaostrajene pogoje za zaposlovanje. Vsi se strinjamo, da lahko evropska podjetja dosežejo rast zgolj, če delujejo na mednarodni ravni, na neevropskih tržiščih. Ravno zato moramo še naprej tkati zgodbe o uspehu, izmenjavati najboljše prakse eh, in izmenjavati znanje, tako da bomo spodbudili naša najboljša podjetja, da se odločijo za mednarodno pot. Poskrbeti moramo tudi za ustrezne eh, uporabnikov prijazne platforme za eh, rešitve na enem mestu. Sodelovati moramo s tistimi, ki že sodelujejo v tovršnih projektih, naprimer eh, z Evropsko investicijsko banko in drugimi. Poleg tega pa si prizadevamo tudi za izpolnevanje ciljev z naslova naše razvojne agende. Tudi to je treba izpostaviti. Mislim, da lahko ustvarimo sinergijo tudi pri uh, teh razvojnih vidikih. Naložbe so nujne v državah v razvoju na področju infrastrukture, dobave eh, energije, dostopa do vode. Del finančnih sredstev je treba pokriti z zasebnim sektorjem, ker, lahko, ker lahko to vrstni dogovori med javnim in zasebnim sektorjem odigrajo pomembno vlogo. Imamo tudi slabe primere. V nekaterih državah v razvoju so se sporazumi med javnim in zasebnim sektorjem sektorjem znašli v težavah. Slabo so bili oblikovani, preveč je bilo birokracije, prihajalo je zamud in težav pri upravljanju s temi projekti. Ravno zato je pomembno, da si prizadevamo za skupen pristop pri reševanju vseh teh izzivov. Mislim, da bi lahko to poročilo odigralo pomembno pozitivno vlogo pri tem. To poročilo, in to moram izpostaviti, noče na nek način ustvarjati nove zakonodaje, zapletati birokracije. Ne, gre predvsem za to, da pozivamo evropske institucije, da spremejo ustrezne ukrepe za to, da uh, zagotovijo večje sodelovanje podjetij Evropske unije v uh, javno-zasebnih projektih. Politične skupine so dobro sodelovali pri tem, tudi odbori so dobro sodelovali in upam, da bo plenarno zasedanje Evropskega parlamenta to potrdilo in sprejelo. Hvala hvala. Imamo sedem prošen za govor v prosti razpravi. Gospod Frunzulika bo prvi. Najlepša hvala. Gospod komisar, javno-zasebna partnerstva v tretjih državah bodo imela veliko pozitivnih učinkov na zaposlovanje, konkurenčnost in proizvodnjo oziroma produktivnost v Evropi. Trgovinska politika Evropske unije mora zagotoviti dostop do trgov za naša podjetja v tujini, še posebej tam, kjer se soočamo z velikimi oviri. Mala in srednje velika podjetja morajo laže dostopati do razpisov na tem področju in eh, v poročilu najdemo priporočila v tej smeri, tudi naprimer eh, sodelovanje konzorcijo. Pravni okvir za javno-zasebna partnerstva je treba okrepiti, prizadevati si moramo za jasno, Eh, legitimno sistematizacijo eh, področja, zagotoviti moramo ustrezne človeške vire, tako da bo lahko uprava ustrezno oblikovala javno-zasebna partnerstva. Obene pa moramo ukrepiti tudi zmogljivosti javne uprave v državah v razvoju. Hvala, gospod Marijaš. Najlepša hvala. Evropska unija mora izvajati načelo koherentnosti, ko gre za trgovino in naložbe. Evropska unija si eh, prizadeva za konkurenčnost in tako naprej, ampak naša podjetja se soočajo z oviri, ovirami v tujini. Slediti moramo smernicam OECD-a. slediti moramo tudi OZN, kar se tiče eh, človekovih pravic v Evropske unije in zunaj Evropske unije. Zagotoviti moramo, da finančna sredstva ne bodo namenjena multinacionalkam, ampak da jih bomo uporabili za podporo lokalnih in nacionalnih omrežij. Obenem moramo razmišljati o odpravi dolgov eh, držav v razvoju v okviru Svetovne banke in eh, Mednarodnega denarnega sklada. To može dati jako dobre rezultate. Može... Jasno je, da lahko javno zasebna partnerstva obrodijo dobre sadove, še posebej, ko govorimo o moderni infrastrukturi. Imamo pa tudi negativne primere. Imamo primere, ki uh, niso najboljši, ki so privedli do težav pri določenih projektih. Gospod komisar, prosim vas, da upoštevate eh, ta moj nagovor in pregledate enega od projektov, ki se nanaša na Hrvaško. Gre za gradnjo avtoceste v Istri na Hrvaškem na osnovi javno-zasebnega partnerstva med eh, Hrvaško in Hrvaško vlado in nekim francoskim podjetjem. Nima smisla, da uh, damo ta projekt na hladno, ker je treba to avtocesto dokončati. Prosim vas, da analizirate situacijo in da odpravite morebitne ovire. Javno zasebna partnerstva danes v več državah predstavljajo simptom kapit, eh, kapitalističnega sistema in obstoječe krize. Ta enotna valuta in pa proračunske omitve za javne naložbe povzročajo odvisnost podjetij, ne samo, ko gre za velike naložbe v infrastrukturo, ampak tudi, ko gre za zdravstvo, energijo in za šolstvo. Eh, Število javno-zasebnih partnerstv se na portugalskem eh, veča eh, s hitrostjo, medtem pa, ko um, vse ostalo upada. Vendar pa je treba omejiti ta inštrument, ki je postal pravo rakovo oblene za naše demokracije. Gospod Arnett, hvala gospod predsedujoča. Ko sem prebral naslov razprave. Zunanji vpliv trgovinske in naložbene politike zunaj EU sem eh, menil, da govorimo o negativnem učinku Evropske unije na tiste najrevnejše narode. Na eni čan, na strani jim pomagamo, na drugi strani pa jih teptamo. Ko sem prebral poročilo, pa sem videl, da gre za javno-zasebna partnerstva. Nevarnost je seveda ta, da imamo izkušnje v Združenem kraljestvu, ki kažejo, da pogosto takšna partnerstva ne delujejo, naprimer britanska zdravstvena eh, služba neučinkovitost javnega sektorja združimo zelo, eh, niz, eh, zelo eh, osko osmerjenim pristopom zasebnega sektorja. Zelo previdni moramo biti pri takšnih stvarih. Vseeno pa se zahvaljujem poročevalcu, še posebej glede na to, da je izpostavil, da je treba te odločitve spremati suvereno v državah članicah samih. Gospa Rodriguez. <laughs> Eh, intervengo como ponente en la sombra porque Govorim kot poročevalka v senci skupine SD in rada bi se zahvalila poročevalcu za to poročilo in za sodelovanje. Mi socialisti pa zagovarjamo reformo zakonodaje in pravnega reda, s katerim bi lahko zmanjšali tveganje javno-zasebnih partnerstv. Mi menimo, da nikoli ne bi smeli izbrati določeno takšno partnerstvo zaradi metode izračuna, zaradi tega, ker ne povzroča proračunskega primaklaja, ampak zaradi tega, ker je to najbolj učinkovito in najcenejše partnerstvo za nas. Nikoli ne bomo podpirali modela za javno-zasebno sodelovanje, kjer bomo dali prednost gospodarskim, prednost na mesto za to, da bi lahko povzročali eh, koristi našem prebivalstvu. Zato potrebujemo zelo transparenten pravni red, eh, kjer bi lahko dali na voljo tudi vire za naše javne uprave. Najprej. In še gospa Tomašič za konec. Kvalitetnih javnih ustanov. Najlepša hvala. Evropa si mora prizadevati za razvoj visokokakovostnih javnih storitev tako znotraj Evropske unije, kot tudi v sodelovanju z našimi mednarodnimi partnerji. Če želimo povečati kakovost naših državljanov, mora biti to naša prednostna naloga. Edini način, da nam uspe, je ta, da odgovornost prenesemo na nas, ko rokujemo z davkoplačevalskim denarjem, obene pa moramo privabiti tudi zasebni kapital denarja za infrastrukturne projekte ni veliko in zato so postala javno-zasebna partnerstva znotraj in zunaj Evropske unije tako priljubljena. Takšen model eh, sodelovanja s partnerskimi državami je eh, priložnost za MSP-je, ki lahko razširijo svoje eh, delo in svoj izvoz. Pozivam komisijo, da v luči vseh trgovinskih sporazumov, ki jih imamo, zagotovi enako obravnavo naših podjetij na področju javnih razpisov eh, in pri pristopu do javno-zasebnih partnerstv. Hvala, gospod Hogan, v imenu komisije. Madam. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Predstavljam eh, komisarko Melmstromovo, našo trgovinsko komisarko. Zahvaljuje se gospodu Zahradilu, poročevalcu in eh, odboru INTA za dobro upravljeno delo. Poročilo izpostavlja pomen javno-zasebnih partnerstv kot orodja za gospodarsko rast, inovacije in zaposlovanje. To je dober primer dela v Evropske uniji, pa tudi v naši eh, soseski. Med drugim pa tudi na področju držav v razvoju. V trgovinski in naložbeni politiki lahko uh, spodbujamo k uporabi uh, javno-zasebnih partnerstev v tretjih državah. Komisija prizadeva za večjo transparentnost in eh, pošteno konkurenco. Še naprej si bomo prizadevali za vključitev javno-zasebnih partnerstev v eh, naše odnose in v eh, tiste dele mednarodnih trgovinskih sporozumov, ki so posvečeni javnim razpisom. Rad bi vam dal nekaj primerov. Javno-zasebna partnerstva lahko spodbujajo inovativne rešitve. Eh, mobilizirajo lahko dolgoročno eh, finančno pomoč zasebnega sektorja v eh, tistih sektorjih, kjer je potrebno veliko kapitala. Sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem lahko spodbudi inovacije na področju raziskav in, raziskav in razvoja, obenem pa poveča tudi sodelovanje MSP-jev. Javno-zasebna partnerstva omogočajo priložnosti v tujini, dostop, do, omogočajo dostop do tržišč in odpravijo asimetrijo med ravnjo odprtosti Evropske unije in drugih držav. To je dobra priložnost za države v razvoju, za ustvarjanje bogatstva in za zagotavljanje infrastrukture, ki je nujna za podjetja. Komisija pozdravlja sklice v poročilu, ki se nanašajo na javne razpise in na zaščito eh, naložb. Obenem pa bi morali več povedati ravno o naložbeni politiki Evropske unije. Denar, ki ga vlagamo v dolgoročne projekte v tretjih državah, mora biti zaščiten. Zagotoviti moramo eh, enakovredno obravnavo morebitnih težav pri to vrstnem delovanju. Komisija si bo še naprej prizadevala za eh, dobro uporabo priložnosti, ki izhajajo iz javno-zasebnih partnerstv. Kolegica Cecilija Malmström, ki je komisarka za to področje, se vam zahvaljuje, eh, zahvaljuje poročevalcu, eh, poslancev in poslankam ter predsedujoči. Hvala.